seja pa bo jutri ob eh, devetih zjutraj. Dnevni red je bil objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je